Imamo poročilo o predlogu splošnega proračuna Evropskega unije za proračunsko leto 2012, kako ga je spremenil svet, vsi oddelki. In potem imamo tukaj še poročilo gospoda Bögeja, uporaba instrumenta prilagodljivosti. Zdaj bomo s razpravo začeli. Prvi pa bo spregovoril oziroma bo spregovorila naša kolegica Francesca Balcani, ki je naša poročevalka. Gospa Balcani, kar izvolite. Eh, grazie, E Hvala, gospod predsednik. Živimo v času krize. To ni le ekonomska, gospodarska kriza, gre tudi za krizo zaupanja in eh, ta vpliva na vse državljane, še zlasti pa na mlade. To so naši mladi državljani, ki so izgubili upanje v izgradnjo prihodnosti. Evropska unija je pravzaprav sedaj žel, eh, začela izvajati strategijo EU 2020. Velika je ta strategija in ta strategija je nekaj, kar mora um, se spopasti s to nezaupnico. Um, in s tem pomankanjem zaupanja in tretji pot proti večjemu blagostanju. Zato se je Evropski parlament osredotočil še zlasti na financiranje te strategije. Ta strategija naj bi zagotovila več in boljša delovna mesta, kakovostna delovna mesta. Tukaj eh, zagotavljamo tudi raziskave in inovacije. Zato pozivamo za več virov za tri ključne programe. To so glavni motori strategije EU 2020, torej vseživljensko učenje, sedmi okvirni program in, in program porab. Danes torej moramo biti dosledni, zagotoviti moramo, da pobude znova usmerimo v ta prizadevanja. Ne želimo si financirati strategije ali protikrizne strategije, kajti s tem ne bi poslali pravih signalov. Državljani od nas pričakujejo, da bomo ravnali dosledno. Prav tako pa od nas pričakujejo, da bomo ravnali resno. Vse oči so uprte v nas, ne le oči evropskih državljanov, tudi oči trgov. Naše možnosti, da sprejmemo pravočasne odločitve, s katerimi bomo lahko nadaljevali po naši poti. Zato je pomembno, da omenimo tudi pozitivne vidike. Tukaj torej moramo naš proračun uravnotežiti. Proračun ni seveda namenjen samo za strategijo EU 2020. Potrebujemo tudi doslednost med institucijami, zato si želimo, da bi se ocene komisije jemale resnično resno. Naš odbor je zelo trdo delal v teh težkih časih, zato meni parlament, da imamo vse možnosti, da te številke, ki so predvidene v proračunu, proračunu, dosežemo. Imamo tudi druga pomembna vprašanja, spremembe so uh, na področju sred ozemlja, tam se spreminjajo institucionalne strukture. Tam mora Evropska unija stati ljudem ob strani. Evropska unija mora podpirati te spremembe. To pomeni, da se moramo odzvati na krizo. Imeti moramo novo vodstvo na mednarodni ravni. Zato si želimo uporabiti instrument prilagodljivosti in prosim, da ga uporabimo. Ne govorimo torej le o dveh uh, problemih, o zaupanju verodostojnosti, temveč tudi govorimo o upanju in pričakovanjih državljanov. Letošnje leto pa je izziv drugačen. Um, namreč delo želimo upravljati transparentno. Tukaj nismo iz taktičnih razlogov, nismo tukaj zato, da bi se pogajali. Resnično menimo, da je to pravi proračun za leto 2012 ta proračun mora imeti skupno stališče in eh, sprejeti ga moramo pravočasno in hitro, tako da bomo resnično lahko zagotovili vides Evrope, ki si lahko sama sebi pogleda v oči. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Balzani. Naš naslednji govornik pa je gospod uh, Jose Manuel Fernandez, ki je protokol poročevalec. Najlepša hvala, gospod predsednik. Um, smo v časih finančne in gospodarske krize. To pomeni, da morajo vse ustanove si zelo prizadevati. Vendar pa moramo poskrbeti tudi, da bodo te ustanove imele potrebne vire, da bodo se lahko spopadle z izzivi. Uh, s katerimi se soočamo in da bomo do, naredili delo, ki ga državljani pričakujo od nas. To je torej pravzaprav čas, ki ga lahko izkoristijo ekstremisti um, in uh, populisti, ki pravzaprav um, gradijo na strahovih ljudi. Ti ljudje pravzaprav izkoriščajo to priložnost, da postavljajo naše ustanove pod vprašaj. A tudi ti ljudje ne morejo zanikati, da se vse ustanove uh, sedaj usmerjajo v krčenja sredstev. To je dejstvo. Treba je vedeti, da se sredstva upravnih in poslovnih odhodkov vseh ustanov k, uh, zmanjšujejo na 5,5 odstotkov vseh izdatkov. Eh, Evropske unije. Prav tako smo presegli pričakovanja, ki jih je um, zapisal svet, kar smo naredili tako, da smo dodelili 500 milijonov razdelko 5, ki pokriva vse izdatke vseh ustanov Evropske unije. To se je zgodilo kljub temu, da smo prevzeli nove naloge, imamo nove poslance, ki bodo se nam pridružili. Prav tako bomo videli pristop Hrvaške in pred nami je še veliko več nalog, eh, ki so povezane tudi z Evropsko službo za zunanje delovanje. Torej, za leto 2012 je Eh, se je poslovni odhodek vseh ustanov povečal le za en odstotek. Ne moremo zgolj eh, začeti znova in ne upoštevati dejstva, da so si ustanove tukaj resnično prizadevale, ko so uh, Eh, zahtevale večjo resnost in večje varčevanje. To ni le mit nekega varčevanja in zategovanja pasu. Res je, da določenih stvari ne smemo odlagati v prihodnost. Imamo minimalne izdatke za um, komunalna sredstva, za elektriko in tako naprej. Pozdravljam prizadevanje evropskih političnih strank in tudi predsedstva parlamenta, pri izvajanju teh krčen in tudi pri uvajanju strukturnih sprememb. Več kot 74 milijonov evrov smo zmanjšali s privoljenjem predsedstva Evropskega parlamenta. To je posledica številnih spravnih sestankov, kar pomeni, da bo proračun za leto 2012 v nominalnih zneskih oziroma v realnem smislu najnižji od leta 2009, če tudi vključujemo dodatne izdatke povezane z, s temi novimi poslanci in pristopom Hrvaške. Če upoštevamo ti dve dejstvi, bo torej proračun leta, za leto 2012 um, posodobljen za 1,9 odstotka, kar je nižje od inflacijske stopne. Ocene, ki smo jih sprejeli na aprilnem zasedanju za proračun leta 2012, so bile zvišene za 2,3 odstotka. To pa ni vključevalo izdat, razlike, ki so povezani s pristopom Hrvaške in um, prihodom novih poslancev. Torej, na podlagi teh ocen smo se znova začeli pogovarjati s predsedstvom in smo dosegli dodatne krčanje v višini milijona evrov. Torej, kar zadeva upravne stroške, imamo dve dodatni ravni izdatkov, ki jih moramo upoštevati, torej zadevajo nove poslance in pristop Hrvaške. In če to vse upoštevamo, vidimo, da smo tokrat uh, parlamentarni proračun uh, povečali za najnižjo stopnjo, za stopnjo nič cela 8 odstotkov. Upamo, da bomo na tej podlagi še vedno lahko gradili evropske projekte in da bomo lahko kos tistim izzivom, uh, od, za katere naši državljani pričakujajo, da jih bomo tudi rešili. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Reimer Böge, ki je prav tako poročevalec. Äh, Gospod äh, predsednik, drage kolegice in kolegi, predlagamo, da bi se uporabil instrument prilagodljivosti na podlagi 26. točke um, uh, medinstitucionalnega sporazuma in sicer v prid strategije EU 2020 za rast in zaposlovanje in v prid evropske sosedske politike. Tukaj pa želim že takoj povedati, da s tem, kater, eh, s tem poročilom, v katerem smo glasovali v odboru za odbor, ne bomo glasovali na plenarnem zasedanju, kaj ti delujemo v skladu z, pr, eh, skladu z pogodbo. Vemo, da je to sicer nujno, da ta instrument prilagodljivosti uporabimo, kaj ti sicer eh, ne bomo mogli uh, na, podpreti strategije EU 2020 v podrazdelku 1A za zneskom 3,57 milijona evrov in tudi ne bomo mogli podpreti um, Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva v višini 208,67 milijona evrov. Tokrat bi želel podariti še nekaj. Evropski parlament je se zelo zauzel za razumn, razumno zastavljen evropski proračun. Zato ni prav, da v javnosti svet kritizira Evropski parlament, kot se marsikdaj dogaja. Če si pogledam obveznosti, potem ta komisija in odbor na enake ravni, svet je nekoliko nižji. Pri plačilih je predlog parlamenta nekoliko nad predlogom komisije in nekoliko okoli 3,7 milijarde nad predlogom sveta. Ampak tu so klasične razlike. Deli sveta še vedno menijo, da je evropski proračun nek sovražen element. Uh, in izključno pri vprašanju, kaj bom plačal in kaj bom iz proračuna dobil. Pri tem pa zanemarjajo eno. Podobno kot pri um, proračunske politiki nasploh, namreč obveznosti, ki sem jih uh, um, sprejel, je treba enkrat pretvoriti v plačila in dlje, ko bom s tem odlašal, večji bodo problemi na koncu. In temu se je treba izogniti tudi v smislu resne proračunske politike. K temu sodi tudi, da moramo javnosti vedno znova povedati, da v letih 2000 do 2010 so se državni proračuni v Evropski uniji zvišali za približno oziroma poprečju 62 odstotkov, proračun Evropske unije pa za 37 odstotkov. Sočasno pa smo morali tukaj financirati tudi finančne zahteve razširitve. In k temu je treba pridružiti še razpravo, da je leta 2011 27 držav članic izdalo oziroma imelo izdatke za 23 milijonov oziroma milijard več kot prej, medtem ko so in tudi vse države članice povečale svoje nacionalne proračute. Ne. Skratka, ta predlog je zelo resen, s tem želimo svetu povedati, da se zauzemamo za res, resen eh, predlog proračuna za leto 2012. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem eh, na to temo, kajti evropski proračun torej sedaj Eh, zauzema le nič cela osem odstotno zvišanje, kar je historično najnižje zvišanje evropskega proračuna in to pravzaprav eh, razumno uravnoteža interesa naše hiše. Danes smo torej opravili domačo nalogo za letošnje leto, ampak vsekakor moramo poskrbeti, da se bo to dogajalo tudi naprej. Sočasno pa pravim, da moramo pri da se morajo za naslednji večletni finančni okvir vse institucije razmisliti o tem, kje bi se lahko stroške birokracije znižalo v vseh ustanovah Evropske unije, ne da bi to šlo na račun učinkovitosti naših ustanov. In s tem bo lahko tudi Evropski parlament prispeval k temu večjemu paketu. Hvala. Hvala lepa, gospod Böge. Zdaj pa bo nam spregovoril minister Jacek Dominik v imenu sveta. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, z velikim zanimanjem sem poslušal prispevke doslej. Resnično pozdravljam izraz namere, da bi sprejeli realističen proračun za leto 2011 in to čim prej. Vsi vemo, kako se trdno dela na tem področju vse države članice ta hip in vsi se zavedamo tudi omejitev. Um, nekakor ne želimo javnosti pošiljati negativnih sporočil, zdaj ko države članice skušajo konsolidirati svoje proračune. Rad bi vas spomnil, da so države članice dosegle sporazum, z majhno večino glede splošnega proračuna o letu 2012. Povečanje obveznosti za 2,9 v primerjavi z letom 2011 in 2,2 odstotno povišanje plačil napram leta 2011 je tisto, za kar smo se dogovorili. Na ta način je svet želel, ne preseči zgornjih meja večletnega finančnega okvira. Svet želi biti pripravljen. na to, da bi zagotovil, da se bodo zgornje meje oziroma razlike do zgornjih meje, meja ohranile za nepredvidene dogodke. Nekateri predlogi parlamenta pa pravzaprav presegajo zgornje meje. Svet je zaskrbljen zaradi določenih um, glasov, ki govorijo o prid povečanja plačil. Nekatera od teh presegajo celo predloge komisije za leto 2012. Če tudi Evropski parlament resnično želi um, dosegati um, izvajanje svojih prednostnih nalog, je treba vedeti, da mora biti raven plačil primerna, ne pa pretirana. Vsi moramo vedeti, da pretirane ravni plačil vodijo do prekomernih primankljajev v državah članicah, kar potem zahteva izposojanje. Glede na situacijo na kapitalskih trgih je to vrstno početje nespametno. Zelo pomembno je, da uporabimo vire, ki so nam ostali iz preteklosti in da ohranimo tre, trezno glavo pri proračunu za leto 2012. Svet skrbi um, načrt glasovanja Evropskega parlamenta, ki želi pre, po, eh, preseči zgornje meje raz, pod razdelko 1a in razdelko 4 za več kot 200 milijonov evrov. Če govorimo še o projektu ITER, eh, bi tukaj svet želel se hitro dogovoriti glede dodatnega financiranja za ta projekt. Svet pa po drugi strani obžaluje, da je Evropski parlament zavrnil prerasporeditev oziroma združevanje financiranja na ta način, da bi se projekt ITER podprlo. Prav tako je svet zaskrbljen zaradi tega, kar se dogaja pri podrazdelku 1B. Tam parlament želi povečati sredstva za 8 odstotkov. Prav tako pa eh, svet jemlje na znanje prizadevanja Evropskega parlamenta, da bi se omejilo povišanje pri razdelku 4. Vendar pa je svet zelo zaskrbljen zaradi omejitev parlamenta pri skupni zunanji in varnostni politiki. Gre za politiko, ki je svetu in Evropski uniji kot celoti zelo pomembna. Če govorimo o razdelku 5, pa tu velja omeniti, da si svet želi strogega nadzora upravnih izdatkov z okrepljenim medinstitucionalnim sodelovanjem in z večjo učinkovitostjo. To je treba storiti zato, da bi omejene vire porabili ustrezno v kontekstu vse splošne fiskalne konsolidacije v državah članicah. Po mojem mnenju ne obstajajo razlike, resnične razlike med svetom in Evropskim parlamentom glede prednostnih nalog Evropske unije, ki jih gre podpreti s proračunom za leto 2012. Vendar pa se razlikujemo v našem mnenju, kakšna so sredstva, ki so resnično potrebna za to. Še zlasti, ko govorimo o ravni plačil, ta je treba zasnovati tako, da proračuni držav članic ne bodo preobremenjeni in da držav članic ne bi prisilili, da bi omejili omejile drugo financiranje, ki je prav tako potrebno. Naj ponovno ponovim upanje sveta, da bodo naslednji koraki v proračunskem postopku šli v tako smer, ki bo vodila v konstruktivno vzdušje, tako da bodo vse strani zadovoljne z izidom um, proračuna. Sedaj pa gospod Janoš Levandovski, komisar. Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci, na plenarnem zasevanju septembra smo govorili o branju proračuna v svetu, tokrat pa govorimo o obravnavi proračuna v parlamentu, torej še nekaj ur preden naj bi bil proračun dokončan. Jasno je, da je parlament pri številnih zelo pomembnih temah zazel drugačen pristop kot svet. Če želi svet uh, ponovno potrditi svoje stališče, kar je zelo verjetno, kljub dejstvu, da imamo tukaj neke vrste izreden uh, trikotnik, kajti imamo predsednika parlamenta, ki je Poljak, uh, potem tudi predsednik sveta je trenutno Poljak in tudi jaz, komisar, sem naključno Poljak. Ampak kakorkoli že, uh, tukaj bo treba priti do določenega sporazuma. Kar zadeva linijo, ki jo zastopa parlament, ki so jo zdaj podpisali, predstavili poročevalci gospa Balzani, Fernandez in Böge. Um, pozdravljamo stališče, da bi se obnovil splošni proračun, kot ga je predlagala komisija. Poleg tega je Evropski parlament izkoristil razlike do zgornjih meja pri določenih um, razdelkih, hkrati pa je pozval k uporabi instrumenta prilagodljivosti. Uh, Kar zadeva prednostne naloge, ostajajo enake. Tudi mi podpiramo prednostne naloge, ki jih je ukrepil parlament. Mislimo, da je treba cilje strategije EU 2020 bolje financirati. To bo spodbudilo tudi rast in um, delovna mesta. To je treba nekako potem ustaviti v zelo omejen fiskalni okvir današnje Evropske unije. Kar zadeva zunanje delovanje, se zazemamo za instrument prilagodljivosti, ampak samo zato, da bi se ukrepila sosedska politika. Tukaj uh, govorimo o zelo občutljivem vprašanju, ki je zelo pomembno za vse institucije. Investirati moramo v stabilnost našega sosedstva in tega ni mogoče financirati le z ponovno uporabo, s tako imenovanim redeploymentom. Tukaj govorimo o 400 milijonih dodatnih sredstev, tukaj obstaja določen dogovor med. Uh, institucijami, vendar pa tega enostavno ne moremo financirati zgolj z prerasporeditvijo sredstev. To še zlasti velja za razdelka 1a in 4. Kar pa zadeva projekt ITER? Komisija bi želela pripraviti še en kompromisni predlog spremembe, poleg tistih, ki so že bili predloženi, vendar pa je uh, to možno narediti le pod pogojem, da se vsi želimo izogniti temu, da bi projekt ITER postal neke vrste um, orodje v rokah tistih, ki želijo izvati mm, nasprotja in kritiko. Glede ravni plačil, naš osnutek proračuna je temeljiv na izvrševanju v 27 državah članicah in naša plačila so, smo zastavili približno 900 milijonov pod uh, rezervo za leto 2012. Torej je to že na neke, neke vrste samo omejevanje. Vendar pa naj povem, da se plačila sedaj spreminjajo, kar ni nenavadno ob koncu finančne perspektive. Sedaj prihajajo k nam zaprosila za plačila. Letos uh, ne govorimo o. o presežku plačil za 2011, temveč o primankljaju plačil. Skratka, to pomeni, da bo proračun za leto 2001 že treba spremeniti. Skratka, takšno je stanje, kar zadeva plačil, zato ne moremo podpreti stališča sveta, da bi omejili plačila v okvir inflacijskih prilagoditev. Skratka, vidimo primankljaj plačil pri raziskavah, razvoju in drugih področjih in to že letos, torej v letu 2011. Kar zadeva upravni proračun, menim, da je treba ceniti prizadevanje komisije, da bi ta sredstva nominalno zamrznila in da ne bi odpirala novih delovnih mest. Vendar pa vemo, da je Evropski parlament znova se zauzel za določene rezerve, ki bi se potem sprostile v času spravnega postopka. Naša raven bi morala odražati tudi naše stališče do pilotnih projektov in pripravljalnih uh, ukrepov. Sedaj pa, sedaj pa glede najbolj ogroženih oseb sredstva moramo sprostiti v njihovi polni vrednosti. Žal pa je svet za kmetijstvo prejšnji teden, žal bi nesposoben preseči zastoj glede pravne podlage za najbolj ogrožene osebe. Zato mora sedaj komisija v rezervo dati del odobrenih proračunskih sredstev, kar je, eh, ki znaša 340 milijonov od 500 milijonov. Skratka, tukaj je še nekaj časa, da ukrepamo tako, da bi skupen znesek še sprostili. Sedaj pa preden se začne spravni postopek, je naša naloga to, da bi sprostili najsodobnejše podatke o trenutnem položaju. Prav tako pa bomo kot eh, vedno tukaj igrali vlogo poštenega posrednika, tako da bi lahko oblikovali kompromis za leto 2012. Eh, on behalf of the Hvala lepo, gospod komisar. Sedaj pa v imenu odbora za zunanje zadeve. Gospa Marija Moniz de Urquiza. Pre... Hvala lepa, gospod predsednik. Predstavniki sveta, gospod komisar, v zvezi z četrto kategorijo moramo vedeti, da je to razdelek, ki že dolgo trpi za pomankanjem finančnih sredstev. Potrebe tukaj so vedno večje, tudi zaradi Evropske službe za zunanje delovanje. Zato moramo poskrbeti, da bo Evropska unija lahko ostala aktivna na globalni ravni. In zato so potrebna tudi ustrezna finančna sredstva. Trenutno to ne drži. Razdelek 4 ima torej premalo finančnih sredstev, obveznosti, ki naj bi bile prednostne naloge Evropske unije, še vedno obstajajo, sedaj pa imamo tudi nove prednostne naloge, še zlasti letos smo potrebovali finančna sredstva v zvezi z arabsko pomladjo. Tam imamo zelo veliko odgovornosti, kajti poskušali smo doseči minimalno število ciljev, ki smo si jih zastavili. Zato je pomembno, da se vrnemo vsaj na ravni financiranja, ki jih je predlagala komisija v svojem predlogu, seveda v kontekstu vrčevalnih ukrepov. Sedaj pa v imenu odbora za razvoj Charles Görens. Gospod predsednik, glede proračuna 2012 je moj odbor želel poudariti naslednje ko govorimo o četrtem razdelku, ki je vse čas podhranjen, je tu dejansko treba narediti vse, da bomo prišli do boljših rezultatov. Kar se tiče arabske pomladi, ki prav tako vpliva na naš proračun, moramo tu mobilizirati druge, nove, dodatne vire za, to, za odgovor na ta vprašanja, prav tako kar se tiče politik v zvezi z okoljskimi spremembami, z klimatskimi spremembami in tako naprej. Tretjič, bodimo bolj selektivni, kar se tiče uporabe virov. Ko se pogovarjamo o boju proti revščini, so tu že ustrezna sredstva, da se države, ki to lahko storijo, da se to storijo v okviru svojih sredstev. In četrtič, ko govorimo o davku na finančne transakcije, če tega ne bomo ustrezno uredili, se nam lahko zgodi, da ne bomo dobili dovolj sredstv tudi iz tega vira. Hvala lepa. Korik Peter Šta. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Štasni v imenu odbora za mednarodno trgovino. Hvala lepa. Smo v času gospodarskih težav in fiskalnih vrčevalnih ukrepov. Še vedno pa moramo vlagati za to, da zagotovimo gospodarsko rast in uspešnost jutrišnjega dne. Sem poročevalec v odboru INTA in podprli smo takšne pobude. Platforma sodelovanja za to, da podjetja EU sodelujejo v globalni rasti in Euromed inovativni podjetniki za spremembe, to sta dva predloga, ki smo jih imeli v odboru INTA. Prvi predlog odpira vrata številnim MSP-jem, da so vključeni v globalno rast in drugi je projekt inkubacije in širjenja podjetniških dejavnosti v Severni Afriki s pomočjo mentoriranja in partnerskega odnosa z podjetniki EU. Člani mojega odbora menijo, da sta ta dva programa zelo koristna in upam, da bodo tudi v svetu menili tako. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Ludvingston v imenu odbora Ekon. Hvala, gospod predsednik. Glavne sporočile našega odbora je to, da novi finančni nadzorni organi potrebujejo vire, ki so potrebni za to, da bi ti organi lahko dobro delovali. Dobro je, da parlament zdaj daje signal, tako da bi lahko te nadzorne organe hitro postavili in da bi jim lahko zagotovili sredstva, ki bodo ustrezna njihovemu mandatu tukaj je posem neprimerno, da komisija predvideva eh, nižanje sredstev. Nadzorna banka in tudi delo z obremenitvenimi test je pokazalo, da je treba delo zastaviti bolj robustno. Testne strese so julija izboljšali. Razlog za to je bil, da še. Um, struktura ni bila dovolj trdna in da so bili interesi bank in drugih močnejši. Sedaj je način delovanja pri nadzoru, pri finančnem nadzoru boljši, vendar pa še vedno nismo povsem gotovi glede tega, kako stojijo naše banke. Naš cilj mora biti, da bodo naslednji testi resnični v celoti lahko neodvisni, zato pa potrebujemo tudi potrebne vire. Hvala. Beres. Hvala lepa, gospod Prvonč Beres. Merci, Hvala, gospod predsednik. Veseli smo ponovne vzpostavitve eh, projekta oziroma eh, predloga komisije in sicer v zvezi z poslovanjem in socialnimi zadevami in eh, mislimo, da je pomembno to, kar je omenil že gospod komisar. Januarja letos eh, smo dobili prvič, eh, smo se začeli pogovarjati o tem proračunu po začetku arabske pomladi in eh, Eh, zdi se nam zelo pomembno, da eh, socialni dialog eh, na trgu dela in tako naprej, torej dialog, ki smo ga začeli z partnerji tudi na južni strani sredozemlja, da vse to lahko podpremo tudi z proračunom Evropske unije. Žal pa ta proračun ni prvi v času krize in vse, kar lahko storimo, da naredimo za zaposlovanje mladih, za pilotne projekte, ki smo jih začeli in za uh, projekte ERS, torej prvi, prvo zaposlitev za mlade. Torej upamo, da bo vse to mogoče narediti in da bomo lahko v okviru proračuna to ohranili tako, kot smo predlagali. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Juta Hauk, odbor ND. Ja, gospodi predsednike, gospod komisar, kolegice in kolegi, nikar se ne slepimo, smo na točki proračunskega postopka, na kateri smo vsako leto. Skratka, nasproti nas je nedostopen svet. Vedno krči sredstva, ki eh, jih je predlagala komisija pri okolju, podjetju, varnosti živil in eh, varnosti javnega življenja. Kar zadeva sredstev in agenci, eh, nič cela. 7 odstotka, ni cela 67 odstotka predstavljajo ta sredstva celotnega proračuna, zato uh, upamo eh, in se zahvaljujemo našem, eh, našem odboru za proračun, ki je obnovil tukaj vsa sredstva. Tukaj bi se resnično zahvalila eh, naši poročevalki, kajti gospa Frančeska Balzani je resnično pravila izvrstno delo. Prav tako se veselimo, da je ta izpogajan projekt vključil sedem eh, projekt, pilotnih projektov in tudi tri pripravljalne ukrepe. Takšnega uspeha še ni bilo, kajti ti prihajajo iz področja okolja. Ostanimo skupaj v pogajanjih proti svetu, le tako bomo morda lahko dosegli dober rezultat v pogajanjih za državljane Evropske unije. Hvala lepa, sedaj bo gospod Reinhard Butikofer, ITRE. Hvala lepa, gospod predsednik, v odboru ITRE smo vsi prepričani, da morajo prednostne naloge v proračunu odražati strateške cilje Evrope 2020. Zadovoljni smo, da je tudi odbor za proračun podprl to odločitev. V našem odboru imamo tri prednostne naloge. Prvič, potreda, potreba potem, da se v celoti izvede sedmi okvirni program, zato da okrepime konkurenčnost in trajnost in da se spopadamo z večjimi družbenimi izzivi našega časa. Iz sedmega okvirnega programa ne bi smeli prerasporediti nobenih sredstev. Ponavljam, nobena sredstva ne smejo biti zmanjšana v sedmem okvirnem programu in s tem se strinjamo vsi. Vem, da bo boj v zvezi z projektom ITER trd, ampak tukaj moramo ostati tudi mi trdni. V trenutnem gospodarskem ozračju moramo podpirati MSP-je in vse programe, ki so že pokazali, da so dragoceni za MSP-je. Tretjič, poskrbeti moramo, da bodo prednostne naloge v energetski politiki ostale in zahvaljujemo se vsem odborom, da so to ohranili. Hvala lepo v imenu odboru, odbora IMKO, gospod Kožušnik. Dame in panove, Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Vsi sedaj govorijo o krizi. Da, kriza je tukaj in države članice morajo zelo zmanjševati svoje proračune. Tudi mi moramo storiti enako na ravni EU. Popolnoma neprimerno je, da za več kot 2 odstotka povečujemo proračun EU. 4,9 odstotno povečanje, ki ga imamo sedaj pred sabo kot predlog, mi govori, da avtori dejansko živijo v domišljijskem svetu. Seveda sam podpiram proračun, ki spodbuja rast, ampak zato moramo spremeniti filozofijo. Ne moramo kar povsod povečati sredstva, ampak bi morali pregledati delovanje projektov in tisti projekti, ki niso uspešni, bi morali zaključiti. Tudi notranji trg bi morali spodbujati, kajti to je vir eh, rasti v prihodnosti. Hvala, gospod Bogoslav Riberacki, imen odbora za promet. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, gospod minister. Vse evropska omrežja, to so prednostne naloge našega odbora. Predlog, da bi za več kot 10 odstotkov zmanjšali finančna sredstva na tem področju, je najpomembnejši od vseh. V našem odboru je to prednostna naloga. Države članice prav tako trdijo, da so vse evropska omrežja prednostna naloga in vemo, da so to prednostna naloga tudi za komisijo. Zato ne razumem besed ministra. Pravi, da raven plačil ne sme biti v nasprotju z prednostnimi nalogami, da mora to iti z roko v roki. Komisar Levandovski želi biti tukaj pošten posrednik in to cenimo. Hvala. Original Hvala lepa. Laslo Šurjan v imenu odbora Regi. Ur, minister, ur. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister, gospe in gospodje. Odbor za razvoj Regi pozdravlja odločitve odbora za proračun. Parlament, prosimo, da predloga ne spremeni strinjamo se z vsemi, da se pogovarjamo predvsem s svetom. Kar zadeva obveznosti oziroma plačila za prevzem obveznosti za razvojno pomoč, zdi se nam, da je nespremljivo upočasniti eh, prizadevanja na področju razvojne pomoči. Govorimo o manjšenih finančnih sredstvih za 9 milijard, ampak v odboru regij se nismo spustili v razpravo, nismo se želeli pogajati. Menili smo, da bo svet moral podpreti zamisel komisije. V spravnem postopku moramo doseči kompromis. Zato bomo potrebovali politično voljo, tudi z vidika ministrov, ki imajo v rokah odločitve. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kapula Santos v imenu odbora. Kolegeš. Hvala lepa, kolegice in kolegi, gospod predsednik, gospod komisar in predstavniki polskega predsedstva. Govoriti želim o proračunu za kmetijstvo. Bolj kot kdajkoli prej Evropska unija potrebuje močno kmetijstvo, zato da bomo zagotovili valno skrbno hrano po dostopnih cenah v okviru okoljske trajnosti. To vemo vsi. Zato, gospe in gospodje, želim še enkrat povdariti, kako pomembno je, da zagotovimo ustrezen proračun za kmetijstvo za leto 2012. Pozdravljam dejstvo, da so bili predlogi odbora za kmetijstvo upoštevani, zato vas pozivam, da jih tudi potrdite na plenarnem zasedanju. Ponavljam pa, da sem še vedno šokiran nad odločitvami nedavnimi odločitvami sveta na področju kmetijstva. Države članice so uvedle tudi blokado na področju zagotavljanja hrane ljudem, ki so v težavah. Smo v gospodarski krizi, zato se milijoni evropskih državljanov soočajo s težavami, zato ne razumemo te brezčutnosti. Sveda upoštevamo in pozdravljamo tudi prizadevanja komisije na tem področju. Hvala, Brita Rajmes, odbor za ribištvo. Ljubi kolegi. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, gospod komisar, spoštovani svet. V odboru za ribištvo smo prišli do kompromisa, ki skrbi za to, da se bodo sredstva prejšnjega leta ohranila v veliki meri. Zelo pomembno je, da finančne možnosti obstajajo za to, da bi lahko zagotovili trajnostno upravljanje z ribiškimi viri. Evropska unija mora opraviti in še naprej izpolnjevati svoje naloge na, na ribiškem sektorju. Pod, želimo si podpreti dinamični razvoj, kar zadeva tudi pilotne projekte, ki zadevajo raziskovanje mori in integrirano upravljanje z pomorskimi območji. Prosim vas, kolegice in kolegi, da pri glasovanju podprete to stališče in upam, da bomo v kasnejšem eh, posvetovanju z svetom dosegli, da se bodo ta sredstva ohranila. Gospod predsednik, hvala. Hvala lepa. Sedaj pa odbor za kulturo. Morten Løkkegaard. Formand, øh, som budgetkoordinator i kulturudvalget glæder det mig selvfølgelig at øh, se, at øh, vores... Odbor za kulturo in izobraževanje eh, je bil vesel, eh, ker so se upoštevale naše prednostne eh, zadeve, čeprav pa potem smo ugotovili, da ni pa vsem tako. Ugotovili smo, da moramo v teh časih dejansko vlagati tudi v sektorje, ki, lahko, ki bodo spodbujali izvajanje strategije 2020 in denar, ki je bil predviden za vseživljensko učenje, naprimer se je, eh, ta, ti viri so se zmanjšali, pa so zelo pomembni v tem okviru, potem kar se tiče programa mobilnosti, programa Erasmus in tako naprej. Upamo vsekakor, da bo športni program eh, se lahko razvijal tudi v smislu resničnega delovanja pogoji, ki jih, ki jih je postavil odbor za kulturo. Eh, vsekakor smo nekaj stvari tukaj postavili med rezerve. Hvala lepa, Frančiška Keller, v imenu odbora Libe. Hvala lepa. Odbor Libe je seveda zelo zadovoljen, da bo prejel nekaj več finančnih sredstev za območje svobode, varnosti in pravice kot predlaga komisija. Po našem mnenju je to področje zelo pomembno tudi za naše državljane, za njihove svoboščine, zato da zagotavljamo njihove pravice tudi čez meja in da okrepimo občutek evropskega državljanstva. Tudi sami pa želimo prihraniti in pomagati pri, tem, pri teh prizadevanjih. Preden uvajamo nove programe in podaljšamo obstoječe, moramo oceniti in obrednotiti obstoječe programe. Mislim, da bi morali tukaj slediti naučenim selekcijam. Mislim, da bi morali varčevati tudi na tistih področjih, kjer bi to koristilo, zagotavljati pa moramo dodano vrednost. Nima pa smisla oblikovati novih agencij ali dajati obstoječim agencij novih pristojnosti, če zato nimamo finančne osnove. Agencija ne more opravljati nalog, če nima ustreznih finančnih sredstev. To je jasno in to moramo upoštevati pri tem, ko oblikujemo nove programe in vzpostavljamo nove agencije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Silvana. Kohmedinu v imenu odbora za peticije. Hvala lepa, gospod predsednik. V odboru za peticije nam gre za to, da bi finančna sredstva zagotovili za ehm, varuha za človekove pravice. To je zelo pomemben organ, kaj ti pomaga ljudem in hkrati pa odpravlja napake v institucijah. Prispeva k večji bližini do naših državljanov. V primeru proračuna za 2012 je uh, proračun za, pro, za uh, varuha človekovih pravic poveča za 0,47 odstotkov. On sedaj ne bo zaposloval novih ljudi. Svet pa je tukaj želel zmanjšati sredstva. Tako da se zahvaljujem odboru za proračun, da je to krčenje razveljavil. In upamo, da se bo danes to stališče odbora za proračun podprlo v naglasovanju. To bi bil znak za več bližine do državljanov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj po imenu političnih skupin najprej gospod Giovanni Lavija v imenu skupina ELS. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, ministri, kolegice in kolegi. Zahvaljujem se kolegom Balzani, Fernandez in Böge za odlično upravljeno delo. Čestitam pa tudi drugim kolegicam in kolegom za odlično sodelovanje. Mislim, da smo upravili dobro delo in tudi komisija je upravila dobro pripravljeno delo pri tem, ko je pripravila osnotek proračuna. Evropski parlament v celoti ne podpira horizontalnih predlogov, zmanjšane so bile obveznosti in plačila, zmanjšan je bil tudi osnotek proračuna. 2012 je šesto leto finančne perspektive, to se mora v celoti odražati v plačilih številni programi, akcijski programi se bodo iztekli. Evropski parlament želi pokazati svojo odgovornost na evropski ravni. Povezani smo tudi z krizo, ki divja po Evropi, zato pozdravljamo mobilizacijo instrumenta za prilagodljivost v dveh razdelkih. To je zelo dragocen argument, še posebej v razdelku 4. Tam smo predvidevali več nepredvidljivih dogodkov, zato pozivamo za financiranje tam. To pa ni primerljivo z maržami iz leta 2012. Imamo pa še 30,7 milijard evrov, kar moramo uporabiti za to, da pospešujemo in krepimo konkurenčnost. To so prednostne naloge, ki so zelo pomembne za Evropski parlament in so v srcu strategije 2020. Smo v času krize. Zato mora biti proračun EU instrument za ponovni zagon gospodarstva in zagotoviti moramo dodano vrednost institucij Evropske unije. Upam, da bo svet pripravljen sodelovati z nami. Upam, da bomo lahko pripravili realistično in uravnoteženo rešitev za naše državljane. Hvala, sedaj pa gospod Ferm v imenu SND. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolege, najlepša hvala gospe Balcani, gospodu Fernandesu in gospodu Bögeju. Eh, ta predlog je dober eh, in nastaja v težkih časih. Vedno znova mi. Um, Voljivci pravijo, kako so zgroženi nad proračunom Evropske unije, pravijo, da je to velika obremenitev za davkoplačevalce. Nikakor si ne morejo predstavljati, da se približno uh, za dva odstotka iz, um, da, da se ta proračun pravzaprav zvišuje le za dva odstotka in sicer za manj kot nacionalni proračuni. Vsi menijo, da se bodo vsi presežki vsako leto vrnili v države članice. Žal menijo, da če se proračun Evropske unije krči, da bo to dobro za vse, vendar pa bi to predstavljalo težave za najrevnejše eh, države članice, kako, ki iščejo pot iz krize. Polsko predsedstvo sedaj brani vlogo Evropske unije in tukaj želi samo doseči krčenje sredstev tej situaciji moramo delovati previdno. Želimo si, da bi povečali sredstva le za tri področja. Investicije, raziskave, izobraževanje, vseživljenjsko učenje, podporo Palestine in Severni Afriki, strukturni skladi, tako da bi tam dejansko lahko dosegli neko korist tudi v časih gospodarske krize. Veselim se, da smo v Evropskem parlamentu enakega mnenja glede teh področji. Seveda si želimo, da bi podprli tudi veliko držav članic. Skupaj moramo najti skupno rešitev, tako da bi ohranili in obranili vlogo Evropske unije in okrepili gospodarska področja. Hvala lepa, gospa Anne Jensen, v imenu odbora Alde. Čakaj, moment. Eh, Najprej naj se zahvalim vsem oziroma objema poročevalcema, gospod Balzani, gospod Fernandešu, za odlično sodelovanje na tem projektu. V naši skupini bi si želeli seveda nekaj dodatnih eh, sredstev videti v proračunu, ampak jasno je, Eh, da je prav, da gre eh, veliko denarja v raziskave za zonanjo politiko in mislimo, da gre torej eh, za predloge, ki jih lahko sprememo. Nekateri posegi sveta se nam zdijo nekoliko nenavadni, govorilo se je o prihrankih v zvezi z novimi agencijami za finančni nadzor, ampak oprostite, imamo vendar, smo sredi finančne krize, torej je zelo nenavadno, da začnemo eh, eh delati prihranke ravno tam, kjer moramo eh, stvari eh, postaviti na svoje mesto. Kakšna je tukaj, kakšno smislo ima to in zato bi rada izvedela od sveta, kako je s tem. Resnično bi se morali pogovoriti, imeti tukaj nek dejanski konstruktiven dialog, v katerem bomo govorili o konkretnih problemih torej o vsebinskih zadevah, se bo, kjer se bomo resnično pogovorili o proračunu Evropske unije kot takem. Upam, da bo svet ugotovil, kateri so resnični problemi, kakšne so resnične pro, eh, potrebe. Upam, da se bomo torej lepo pogovarjali in upam, da bo to še eh, potekalo pod eh, polskim predsedovanjem, ki je do sedaj bilo zelo kooperativno. Vemo, da vam ni lahko. Upam pa, da bomo našli ustrezne rešitve in da bomo našli proračun, ki bo obrnjen v prihodnost. Hvala lepa. V imenu EKR, gospod Lajoš Bokroš. Hvala lepa, gospod predsednik. Pravi čas je ključnega pomena. Govorimo o proračunu, ko voditelji v evroobmočju poskušajo rešiti krizo. Uporabljajo medvladno metodo in še vedno os želijo ohraniti vodilno vlogo pri evropskih zadevah. Ali sploh kdo posluša našo razpravo tukaj? Osnutek proračuna naj bi upošteval gospodarske okoliščine v Evropi. Dva vidika sta tukaj. Evropski parlament, tako se zdi, se ni naučil nič od trialoga lani. Imajo resna opozorila, ampak še vedno za manj poskuša povečati plačila za pet odstotkov. Zanima me, ali Evropski parlament želi še enkrat utrpeti boleč poraz zaradi sveta. Želijo 4 odstotne povečati eh, obveznosti in tudi se za 7 odstotkov plačila in tako naprej. To bo zelo razburilo državljane, kajti v nekaterih državah članicah uvaja zelo resne vrčevalne ukrepe. Dejansko ne upoštevamo davkoplačevalcev, kajti smo v krizi in države članice izplačujejo vedno manj, po drugi strani pa morajo v Evropsko unijo plačevati vedno več. Ali lahko živimo v tem steklenem stolpu, ko morajo davkoplačevalci na stotine milijonov evrov plačevati v Evropsko unijo za to, da podpirajo evro in Evropo. EKR er seveda podpira Evropo, ampak mislim, da bi morali zmerno zmanjšati sredstva v proračunu, če seveda to ustrezno razporedimo. Evropski parlament krivi svet, da je zmanjšal proračun na številnih področjih, Evropski parlament gre pa v drugo skrajnost. Fernandeš je pripravil poročilo, ki je zelo dobro. Mislim, da moramo dejansko uvesti zmanjšanje stroškov za prevajanje, tolmačenje. Zamrzniti moramo tudi potovalne stroške oziroma potne stroške in tako naprej. Mislim, da bi morali še bolj prihraniti. Hvala. Hvala lepa, gospa Helga Trupel v imenu zelenih. Gospod predsednik Buza, gospod komisar Levandovski, gospe in gospodje kot zelena proračunska politika je zame odločilni kriterij to, da z naravnimi viri delujemo trajnostno, da so javni proračuni zasnovani tako, da to podpirajo in da s finančnimi sredstvi ravnamo trajnostno. To nas je naučila dožniška kriza v Evropi in vse tri evropske institucije moramo delovati v smeri tega cilja in izboljšati naše politike na tem področju. Vsi vemo, kako težek je položaj v državah članicah Evropske unije. To vemo, zato ker smo vsi uh, Eh, iz držav članic Evropske unije. Nismo neki um, marsovci, ki smo pristali v Bruslju, razumemo, kako težek je položaj, ampak kot proevropejci smo tudi prepričani, da imamo tukaj ciljane politike, ki jih Evropski proračun mora podpreti in ki podpirajo naše skupno blagostanje, strateške interese in ki so oprit naših, uh, prihodnosti naših državljanov. Zato je pomembno, da strategijo EU 2020 jemljemo resno in da več vlagamo v ciljana področja v br um, eh, brezoglično gospodarstvo, trajnost novih proizvodov in energij. Uh, energetska učinkovitost, varčevanje z energijo, kajti s takimi novimi izdelki in z novimi delovnimi mesti, ki bodo tudi konkurenčna, lahko dosežemo tudi uspeh notranjega trga in od tega odvisna naša globalna konkurenca. Zato je pomembno, da tudi z evropskim proračunom zastopamo in podpremo naše skupne interese. To ni sovražno do držav članic, temveč je strateško pametno, kajti s tem večamo dodano vrednost Evropske unije in s tem tudi podpiramo nacionalne gospodarstva. Tako da vemo, da po eni strani moramo varčevati, hkrati pa moramo pametno investirati v ni, uh, nišne branže. Kje moramo varčevati? Tam, kjer uh, investiramo v napačne tehnologije in tratimo sredstva za tiste stvari, ki niso usmerjeno prihodnost. To velja za, tudi za reaktor ITER. Govorimo o 1,3 milijarde dodatnih sredstev, ki jih še nismo našli. Svet in komisija nujno si želite financirati to tvegano tehnologijo. Zakaj? Tukaj bi lahko kaj privrčevali. Hkrati pa varčevanje v upravnem proračunu, tukaj smo za to, rekli smo, da smo za to, da prihranimo 20 milijonov Eh, evrov s prevodi in tolmačeni. Prav tako mislim, da lahko nekaj privarčujemo z leti v poslovnem razredu, to ni potrebno na kratke eh, razdalje. S tem kažemo, da smo tudi zmožni samo omejitve. Hvala. Portas. Hvala lepa. Kolega Portas. Engel. Problema, da so pro... Hvala lepa, gospod predsednik. Prvi problem s tem proračunom je naslednji. Odločen je bil že leta 2006, torej pred krizo let 2008 in 2009, pred krizo dožniškega dolga. Zato naša razprava danes ne odraža krize, v kateri smo in krize, ki nas čaka leta 2012, to bo zelo strok proračun, še posebej, če si ogledamo potrebe Evropske unije. Vlade pa menijo prav nasprotno. Naslednji problem s tem proračunom je, da je v bistvu talec političnih obveznosti mogočnim. Več naj bi porabili za izobraževanje. Majhna podjetja dobijo manj sredstev kot velike korporacije. Več sredstev, naprimer, dobijo farmacevtske družbe kot pa medicinske raziskave na univerzah. Prisodevamo oziroma priznavam prizadevanja poročevalcev, ampak tega proračuna ne bomo mogli podpreti. Gospod predsednik, še nekaj besed o proračunu tega parlamenta. Prvič, obstaja prizadevanje, da bi zmanjšali izdatke. Zato ne razumem, zakaj smo pustili ob strani izdatke poslancev samih. Predlog je, da bi za 21 milijonov zmanjšali izdatke stroške tolmačenja in prevajanja. To bodo grozne posledice za zaposlovanje in to bo ogrozilo večjezičnost. Sloh pa nismo razmislili o tem, kakšni so stroški za naše pisarne. Številni ljudje ali večina v tej instituciji podpira vrčevalne ukrepe. V nekaterih državah to vodi v masovne brezposobnosti in tudi za 20 do 30 odstotkov niže so pokojnine ter plače. Glede na to, da imamo tako velike družbene neenakosti. Me zanima, zakaj smo lahko tako trdni pri tem nenapisanem pravilu, da naše plače ostanejo svete. Kako bomo lahko stali pred svojimi državljani, kako bi jih bomo lahko pogledali v oči kakšen pristop lahko sploh uporabljamo pri tem, ko govorimo s svojimi državljani. Evropski parlament še vedno pravi, da so plače svete. To je neodgovorno in družbeno neodgovorno. Čez tri ure bomo glasovali s svojo vestjo. Moja vest prav gotovo ne odgovarja denarnici. Hvala. Hvala lepa, gospa Marta Andreasen. Hvala, gospod predsednik številne države članice morajo močno zategniti pas. Eh, Evropska komisija pa je prišla z 4,9 odstotka večjim proračunom. To seveda vpliva na odločitve držav članic, hkrati pa ne morete sprejeti sprejeto strani sveta in tudi zdi se mi, da je to povečanje, ki je nespremljivo. Ta hiša ni poslušala sveta, zdaj pa zahteva za dva odstotka višji proračun in tu, to utemeljujemo za potrebo po naložbah, da je treba Evropsko unijo izvleči iz krize in tako naprej. Ampak lepo vas prosim, ostavimo se, razmislimo, pomislimo, koliko uh, davkoplačevalskega denarja smo že investirali, koliko smo pravili za Lizbonsko agendo. Eh, koliko stvari smo vrgli v projekte, ki, so, ki niso dobri, Galileo in tako naprej. Zakaj potrebujemo toliko denarja za eh, nečimrne projekte, kot so eh, razne evropske hiše in tako naprej? In še predvsem, kdaj bo ta parlament že nehal govoriti, naj, go, naj jejo piškote oziroma torto na mesto kruha? Gospa, gospod Hartong za samostojne poslance. Ik heb vandaag een enorm sterk gevoel van déjà vu. Danes imam občutek déjà vu. Spet se želi parlament, eh, spet želi povečati proračun, seveda ni eh, politične volje, da bi se uprli povečanju. Parlament vedno sprašuje za več in eh, zahteva več in več. 3 milijone za ciprske Turke, za različne nepomembne, nepotrebne agencije, 39 milijonov za okoljske spremembe, za veterno energijo in tako naprej in tako naprej, 27 milijonov za države v razvoju, Iran, Irak, Jemen, Latinsko Ameriko in tako naprej. Potem pa še 100 milijonov za palestinske oblasti. To je resnično škandalozno. Zelo sem žalosten, ko poslušam to, zahtevamo več in več, hkrati pa ne razumemo, kaj se dogaja našim državljanom, ki ne vidijo nobene luči na koncu predora. In zato je treba iti nazaj na predlog sveta in eh, zato je nizozemsko tudi izrazila svoj veto. Korik, sal... Sledi gospod Gariga Poledo za ELS. Dve minuti, izvolite. Kolegas, komisarjo. Eh, gospod predsednik, spoštovani kolegi, gospod komisar, svet. Zahvaljujoč gospej Balcani, gospodu Fernandišu, gospodu Leviji, smo slišali, kakšen naj bi bil osnutek proračuna. Eh, poročilo so sestavili v zelo kratkem času, ne glede na, na zelo različne poglede tudi strani političnih skupin. In zaradi tega verjamemo, da je v tem predlogu ustrezno upoštevano tako zategovanje pasu, kot tisto, da, eh, da zagotovimo sredstva tako za obveznosti kot za prezete obveznosti kot za plačila. Zagotovo si želimo neko redistribucijo med različnimi razdelki, ampak menimo, da je to ustrezno zdaj narejeno, predvsem kar se tiče recimo sedmega okvirnega programa in morali bi priti do soglasja v zvezi s temi zadevami z svetom. Kar se tiče projekta ITRE, bo to zagotovo problematična zadeva tudi v prihodnosti in tu ne moremo sprejeti velikih sprememb, ki jih predlaga svet v zvezi s proračunom 2012 na tem področju. Kar se tiče plačil, to bo seveda pot, e, bolj jasno v spravnem postopku, ampak svet mora upoštevati, da bo komisija predstavila dodatni e, nov predlog do konca leta in ta se bo, ta bo upošteval tudi e, porabo kreditov. Torej, dva odstotka, ki sta bila predlagana, nista v skladu z standardi, ki jih želimo vzpostaviti pri izobraževanju in raziskavah in razvoju. Zato mislim, da gre dejansko prvič za eh, da je res treba obnoviti eh, osnutek eh, predloga komisije, hkrati pa je seveda treba upoštevati, da je že prišlo do nekaterih, da se, so se že sprijele nekateri popravki. Tako da še enkrat čestitke, gospod Fernandez. Zdaj pa beseda za minuto in pol, gospod Von. Uh, uh, hvala, predsedujoči. Tudi sam bi se zahvalil poročevalcem, še posebej zaradi pristopa, ki je pripeljal do te številke ni celih 8 odstotkov eh, povečanja, ni celih 8 odstotka povečanja. Govorimo o prihrankih pri prevajanju in tolmačenju, pri potovanjih in drugih prihrankih o tem sem smo, do tega smo prišli skozi pogajanja, seveda pa si želimo v svoji skupini iti nekaj dlje. Zaradi tega, zaradi tega smo predlagali predloge sprememb, ki zahtevajo zamrznitev tudi na področju dnevnic za leto 2012 in ustrezno prilagoditev potnih stroškov, zato da bi zmanjšali število leto v poslovnem razredu in tako naprej. in da bi morda vsi upleteni eh, nekoliko drugače eh, pristopali eh, k tem zadevam, da, da bi imeli tudi bolj pregledno proračunsko politiko, tudi kar se tiče novih zgradb. Morda bi šel pa še nekoliko dlje od tega in predlagal zamrznitev za vse uh, uh, dnevnice in podobne prispevke v tem do konca tega mandata. Namreč treba je, videti, treba je upoštevati, da lahko gremo še naprej in naredimo več pri prihrankih. Dobro smo začeli, pokazali smo, da lahko nekaj prihranimo in hkrati vendarle zaščitimo in ob, uh, ohranimo dobro delovanje te hiše. Hvala lepa. Hvala, gospod Von. Zdaj pa bi dal besedo gospodu Alvaru za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobro jutro, gospod komisar. Dobro dan, predstavnik sveta. Mislim, da je poročevalec Fernandež za del parlamentovega proračuna dosegal preboj prvič po nekaj letih in veselje vesel sem, da je bilo to sodelovanje tako konstruktivno tudi z generalnim sekretarjatom in predsedstvom sveta. Včasih, ko si ljudje za, um, stiskajo pasove, smo mi tudi pokazali, da je sredstva mogoče učinkovito upraviti in sočasno vrčevati. Mislimo, da je to zelo pomemben signal v teh časih, ko vse države članice razpravljajo o tem, kako se lotiti te krize. To je torej dober primer dosegli smo vrčevanja v 26 desetih milijonih, uh, mislim, da je povedal tudi gospod Von, kakšni so ustrezni odstotki. Vsekakor pa imamo še dodatne možnosti vrčevanja. Seveda ni nujno, da kupimo in saniramo stavbo, ki je uh, za 30 milijonov evrov. Mislim, da lahko ta sredstva veliko učinkovite porabimo. Sočasno pa menim, da imamo še več potencijala za vrčevanja. Uh, tako da bi sooblikovali učinkovito upravno strukturo, če ne bi dobili le tistih proračunskih vrstic, kjer generalni sekretar predlaga varčevanje, temveč bi dobili celotni pregled, kajti pri tem bi potem lahko videli, kako se celotna sredstva uporabljajo in tako bi lahko prilagodili strukturo stroškov. Mislim, da bi lahko prihranili petkrat več, če bi ta zasedanja opravljali v Bruslu in ne bi vsak mesec potovali v Štrasburg. Hvala. Yeah, but oh. Hvala, hvala gospod Alvaro. Thank you very much. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veselim se podpore svoje skupine, ki govori o prihrankih, pa tudi seveda o ustreznem, ustrezni porabi proračuna 2012. Zagotovo se je treba osredotočiti na prednostne naloge Evropske unije, ampak krati pa v kontekstu razprave, današnje in jutrišnje razprave, vse posod, kako bomo sploh opravili z dožniško krizo, mislim, da še nismo dovolj v tem eh, postopku pogovorih o proračunu, se še nismo dovolj pogovarjali, kje bi lahko še prihranili, zato da bomo prišli do sredstev za prihodnje programe konkurenčnosti, inovativnosti in tako naprej, glede katerih se vsi zelo dobro, zelo strinjamo. Kar se tiče proračunskega postopka, je treba ugotoviti, kako bi lahko prišli do dveh milijard prihrankov, Eh, eh, na področjih, kjer se sredstva zdaj niso ustrezno porabljala. Zelo jasno se moramo osredotočiti na tiste postavke, na tiste vrstice, kjer dejansko lahko nekaj prihranimo in dobro porabljamo denar. Hvala. Hvala, gospod Eles. Eh, zdaj pa minuto in pol, gospod Alfonzi. Gospod predsedujoči. Naša skupina se bo vzdržala pri glasovanju. Gre namreč za nekatere kontradiktornosti tukaj, eh, kar nekaj inercije in avtizma lahko tukaj vidimo in eh, iz, od prejšnjega, eh, prejšnjih pogovorov o proračunu je prišlo do Fukushime, Fukushime, Nemčija, Italija in tako naprej, druge države že so utrpele nekatere posledice in pravzaprav lahko ugotovimo, da se dobesedno oziroma skoraj nič ne premika. Ves čas smo trmasti, Eh, eh, govorimo o istih zadevah, govorimo o pridobivanju eh, nafte iz skrilavcev, o projektu ITER in tako naprej. Hkrati pa je tu treba govoriti o tem, kar je svet naredil. Namreč, da smo zmanjšali, da se zmanjšujejo tukaj proračunska sredstva za naslednje obdobje, dejansko ni ekonomično ampak gre za ukrepe davljenja, ki nam jih predlaga svet in resničnega ubijanja možnosti. Treba je vedeti, da Evropski parlament nikoli ni poznal deficita, da evropskega dolga ni. In ravno solidarno eh, prerazdeljevanje sredstev je tukaj pomembno, ampak na ta način se ne bomo borili proti krizi, pač pa jo bomo še otežili. Zdaj pa ima besedo gospod Klute minuta. Hvala, gospod predsednik. Že več let se sredstva proračuna gibajo na istem nivoju, pri čemer pa so se naloge Evropske unije vedno širile in tudi potrebe po financih so se povečale. Torej, z agencijami za nadzor trgov oziroma za finančni nadzor smo prav tako uh, sedaj postavili nove naloge. Če, želite, če želijo te agencije opravljati dobro delo, potrebuje za to dostrezna sredstva. Zaradi bančniške krize so določene težave v državah članicah postale nepremagljive. Zato je potreben konjunkturni program. Nekateri gospodarstveniki govorijo o tem, da je potreben neke vrste maršalov načrt za evropske države, ki jih je tako pretresla kriza. Ne potrebujemo le varčevalne programe, temveč uh, program investicij, ki bo uh, spodbujal rast. Gre za delavce, delavke, mlade, ki bodo tako lahko našli delovna mesta. In kaj počne svet v tej situaciji? Krči sredstva predlaga na strani komisije, ki so že tako ali tako nezadostna. Če v trenutni politični situaciji ne izvedemo ustreznega zvišanja proračuna, potem mora parlament in komisija narediti vse, kar je v njuni moči, da bi vsaj um, onemogočila, da bi svet skrčil predvidena sredstva. Hvala, gospod Klute. Sledi gospod Morganti. Hvala, predsedujoči, spoštovani kolegi. V časih krize, ko mora Evropa dejansko najti prave odgovore in prave predloge, izvedljive predloge za dodano vrednost, zagotovo ne smemo zmanjševati sredstev za uh, majhna in srednja podjetja v okviru sedmega okvirnega programa. Frontex svet se je dejansko tukaj zmotil, naredil napačno potezo, da zmanjšuje njihova sredstva, kaj ti vprašanje nadzora na mejah eh, in migracije, tukaj je bil parlament zelo odgovoren. Eh, tu eh, govorimo raje o potnih stroških in drugih stroških, ki jih lahko zmanjšamo. Pogodbe lahko spremenimo, kar se tiče tudi potovanj v Strasbourg in končno lahko v teh težkih trenutkih uh, Eh, znova razmišljamo o sedežu parlamenta. Hvala lepa. Zdaj pa za minuto gospa Bertman. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi. Smernica pri osnutku proračuna je, da bi ukrepe oziroma da bi naše cilje eh, prilagodili eh, strategiji EU 2020. Treba je predvideti nove stroške za pristop Hrvaške in za prihod 18 poslancev po v skladu z novo Lizbonsko pogodbo. To pomeni, da je treba eh, izdatke zvišati za 1,9 odstotka primerjavi z 2011. Vedeti moramo, da je to najnižja stopnja povišanja v zadnjih 15 letih. Že v zadnjih letih nam je vedno znova uspelo odločati o novih nalogah in s tem novih stroških, ne da um, bi to imelo bistvene posledice. Za najpomembnejšo nalogo pred nami pa je zaključitev notranjega trga, po mojem mnenju. Hkrati pa se treba bolj zauzeti za to, da bi v prid naše mladine več ulagali v izobraževanje. Zahvaljujem se vsem trim poročevalcem. Hvala. Hvala, gospod Vertman. Zdaj pa za dve minuti gospod Lamasur za ELS. Hvala, gospod predsedujoči. Naj najprej izrazim hvaležnost našim poročevalcem. E, in povem pa naslednje. Pred dvema letoma so nekateri kolegi, pa to pozabljajo, so uh, finančni ministri rekli, da Evropska unija premalo in prepočasi troši sredstva. Zdaj pa Evropski svet, Evrop, e, svet Evropske unije skuša najti oziroma uh, zmanjšuje sredstva iz naslova krize. Treba iskati ustrezne rešitve in tu se dobro zavedamo, spoštovani svet, kakšne težave imajo nacionalni proračuni. Vemo, kako je s tem. Tu pa moramo priti do hitrega dogovora, hkrati pa upoštevati četvero stvari. Prvič upoštevati to, kar so povedali naši poročevalci, porabo sredstev za konkurenčnost eh, Evropske unije. Potem drugič, treba je doseči doslednost pri porabi vseh inštitucij, recimo kar se tiče migracijske politike, kar se tiče nadzora nad finančnimi uh, zadevami. Tretjič, pravosodje. Če pogledamo države, ki potrebujejo največ pomoči na tem področju strani Evropske unije, države članice, zdaj ne smejo biti postati žrtev, posredna žrtev slabega upravljanja nekaterih drugih držav članic. In četrtič, financiranje prednostnih nalog, vodilnih pobud programa 2020. Finančni trgi danes zelo dobro ugotavljajo, da je edina garancija za poplačilo dolga ponovna rast. Veliko smo govorili o tem, da so uh, fi, uh, finančniki kratkovidni, zdaj pa mi ne smemo, moramo paziti, da ne bomo mi slabo videli, kaj je resnično pomembno za nas. Hvala, Hvala gospod Lamasur. Za minuto ima besedo gospa Hercog. Hvala, predsedujoči čestitala bi gospod Balcani, gospodu Fernandešu in gospodu Bögeju za, za odlično poročilo. Trije komentarji. Prvič, morda ne bomo imeli več denarja, potrebujemo pa več Evrope, potrebujemo močnejši enotni trg, več solidarnosti, več regionalne pomoči in več rasti. Drugič. Proračun Evropske unije ni strošek, ampak investicija, naložba v prihodnost za vsa gospodarstva naših držav članic in le tako lahko eh, pridemo do nekega trajnostnega in vključujočega vključujoče rasti in to zadeva tudi zaposlovanje v Evropski uniji, to je resnični boj. To, na tako se bomo borili proti revščini. Evropski parlament se tega drži in se bo tega držal, in eh, ne bomo šli v neko uh, kupčevanje za to, da bi spodkopali. Zdaj pa za minuto gospod Haglund. Hvala lepa. Uh, gospod predsednik, najlepša hvala vsem poročavcem, ki so pravili dobro delo. Mislim, da je treba uvideti nekaj. Skušali s smo zaključiti pogajanja, ki so bila zelo težavna, ampak nivo izdatkov, ki ga imamo zdaj, je nekaj, kar države članice ne bodo mogle sprejeti. To pomeni, da bomo morali najti neko skupno stališče. Leta 2012 uh, eh, sem bil jaz pristojen v skupini Alde in predlagali smo določena krčanja, vendar pa žal naši predlogi pri glasovanju niso bili sprejeti. Zato se bomo danes pri glasovanju zdržali. Pozitivni pa smo lahko glede ene stvari. Vsekakor se tudi mi zauzemamo za EU 2020. Potrebujemo več eh, sredstev za eh, razvoj investi, um, um, in raziskave. To je dobro. Hkrati pa vidimo, da trenutni gospodarski položaj ne omogoča, da bi neomejeno zviševali proračun. Zdaj moramo pogledati, kje so novi izdatki, hkrati pa moramo pogledati tudi, kje bi lahko še privrčevali. Želeli smo si bolj konstruktivne razprave, ko govorimo o krčenih sredstv. Tega nismo videli, zdaj bomo pa videli, kakšen bo izid glasovanja. Hvala. Hvala, gospod Haglund. Za minuto, gospod Epping. Hvala, predsedujoči. Ljudje nas sprašujejo, kaj ste pa vi naredili, ko jim govorimo, zategujte pas. Pravzaprav tu ne vidimo, pri, na naši strani ne vidimo nobenega zategovanja pasu. Za 1,6 milijarde se povečuje proračun. in uh, zahteve Evropskega parlamenta uh, eh, z, uh, eh, nekateri označujejo kot protievropske, v resnici so proevropske. Skupaj s svojim kolegom Van Ortnom sva uh, predlagala pobudo za zmanjšanje proračuna za več kot 25 odstotkov v naslednjih letih člani eh, ustreznih odborov so dobili ta, to besedilo. Zagotovo moramo zmanjšati stroške v Evropskem parlamentu, pogledati, kako je z jezikovnim režimom, zmanjšati število jezikov, katere se prevaja in tako naprej. In hkrati moramo seveda eh, ta prestižni projekt Evropske hiše dejansko ukiniti, ki bo postal, lahko postane ogromen slon v trgovini s porcelanom. Hvala lepa, gospod predsednik. Senor Epink. Tiene la palabra. Hvala, gospod Eping. Zdaj pa za minuto gospod Van Hekke, kot samostojni poslanec. Hvala, gospod predsedujoči. Evropa je, pred res, je v resni krizi in zdaj smo tukaj eh, priča škandaloznemu proračunu, kajti nikjer se ne trudimo, da bi kaj prihranili. Recimo, da bi si znebili nekaterih posem nepotrebnih evropskih institucij, agencij in recimo govorim tu o odboru regiji, ekonomsko-socialnem odboru, resnično sploh ne vem, kaj te inštitucije počnejo. Počnejo samo trošijo denar davkoplačevalcev. 200 milijonov evrov, evrov gre za to. Pa da ne govorimo o Europarl TV-ju, o uh, denarju za turške okupatorje Cipra in tako naprej, za različne druge neumnosti. Uh, gre za škandalozni proračun, kajti dejansko nismo sposobni zmanjšati niti svojih lastnih dnevnic in, in znižati eh, oziroma ohraniti stroškov za delovanje parlamenta v nekih razumnih okvirih. Rekli boste, da sem hipokrit. Eh, da bi, torej treba, da bi morali glasovati za tiste eh, predloge, ki zmanjšujejo sredstva. Treba je pokazati tudi ti, da tudi mi, ki imamo privilegije, smo pripravljeni varčevati. Senjor. Hvala lepa. Sledi gospod Marinesku. Predsedujoči, vse se ne pogovarjamo. Eh, torej, pogovarjamo se o proračunu v trenutku, ko se v Bruslju pogovarjajo o nacionalnih proračunih in paradoksalno je, da se po, mi pogovarjamo pa o evropskem proračunu v tem trenutku. Ali je to res treba storiti zdaj? Govorimo o krizi, o zaposlovanju, o potrebah po naložbah. Novi proračun ohranja zaposlovanje, ohranja naložbe eh, in jih eh, omogoča v 95 odstotkih za prihodnje obdobje. Govorimo o potrebi po evropski infrastrukturi, transportni, eh, energetski in tako naprej. Tu imamo naložbe. Treba je vedeti, da je Evropska unija najmočnejša globalna ekonomija in zato je pomembno, kako deluje naš trg ta trg moramo ohraniti, ima, ima zelo pomembno vlogo. Nekatere cilje smo si zastavili v strategiji 2020, mladi izobraževanje za poslovanje, ampak hkrati pa govorimo, da imamo nekatere države članice, eh, kateri, eh, torej da so med državami članicami velike razlike, kar se tiče naložb ta, na ta področja. Želel bi si vedeti, koliko evrov je bilo uloženih po državah članicah, pa ostanejo tudi v teh državah članicah, koliko pa se jih potem prenese v druge države članice. Kako je tudi z mobilnostjo delovne sile? Morda bi komisija lahko povedala nekaj o tem. Spoštovani kolegi, verjamem, da vsi evri vloženi, naloženi v Evropski uniji, kjerkoli služijo celotni Evropski uniji. situacija, kateri smo priča danes, je taka, treba je vedeti, naša prihodnost je odvisna tudi od tega, pustimo ob strani populizem in glasujmo za predlog proračuna, kot je predlagan in pred nami. Hvala gospod Marinescu, zdaj pa gospod Valtieri za minuto. Razdelek 4 je podhranjen, strukturno podhranjen, če pogledamo. E kako je s tem in vidimo, da eh, bo tu treba eh, potegniti nekatere boleče ukrepe. Recimo, ko govorimo o sredstvih za Palestino, to je resnično nekaj nujnega. Uh, uh, glede na to, uh, uh, kar se je odločil uh, ameriški kongres. Dejansko gre za zadeve, ki so zelo specifične. Afganistan, tu imamo velike, uh, uh, uh, veliko zmanjšanje proračuna, Hkrati pa je treba vedeti, da je Evropska unija tukaj le eden od akterjev in da ne igra ravno prevladujoče vloge. Poglejmo posebne odposlance. To je logično, svet je tudi proti temu, e, torej se, se zapostavlja 51. Eh, členu. In zato Eh, je treba vedeti, da eh, svet ne sme biti presenečen, ker se parlament, eh, ker parlament zagovarja nekatere stvari, ki jih zagovarja. Hvala, gospod Galtieri. Gospa Jedžejevska za, oziroma gospa Grelje za minuto. Že drugo leto smo priča čudni igri. Gospod komisar, komisija je predlagala proračun, ki komaj zadovoljuje potrebe, ki ne upošteva uh, zahtev Lizbonske strategije in tako naprej, medtem ko svet pa eh, zmanjšuje sredstva za res pomembne zadeve na ekonomskem in socialnem področju. Naš predlog gre v smeri strategije 2020 in poudarja programe v zvezi z raziskovanjem, zaposlovanjem, konkurenčnostjo, eh, kohezivnostjo in javnimi naložbami nek dosleden eh, eh, program tukaj zastavljamo, eh, zagovarjamo in tu se zahvaljujem gospe Balcani za njeno odlično poročilo. Seveda imamo tu nekatere države članice, ki želijo le zatekovati pas, uh, uh, se znašati nad uh, neperspektivnimi regijami in tako naprej. In tu mislim predvsem na žalost na uh, Eh, na žalost no, usodo programa eh, PEAT za pomoč revnim. Imamo tu medvladno metodo, ki prevladuje in eh, najverjetneje bodo stvari potekali na isti način tudi zdaj v, v Bruslju. Gospod Merkel, gospod Sarkozy se vse dogovarjata za to, da bi reševala finančne trge. Hvala. Paragrelije. Hvala, gospa eh, Grelje. Sedaj pa za minuto, gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi samo podal en komentar glede uporabe instrumenta prilagodljivosti za dva cilja v letu 2012. Torej v prid Evropskega sosedskega programa in v prid raziskav in razvoja. Govorimo torej o ključnih temah, ki imata vid, dodano vrednost na ravni Evropske unije. Eden od teh uh, govori tudi o pomankljivostih pri izvaj, izvajanju. V soboto sem spremljal volitve v Tuniziji in vidite lahko, da uh, arabska pomlad poziva k eh, prepoznavnosti Evropske unije. Želijo si dodatne podpore pri nadaljni demokratizaciji in izgradnji ustanov. Sedmi okvirni program pa je bistvenega pomena za konkurenco danes in jutri. Instrument prilagodljivosti nam daje veliko manevrskega prostora, da damo pravi signal pri teh dveh prednostnih nalogah. Tako da v imenu Evropske ljudske stranke pozivam svet, da dejansko tudi to upošteva. Hvala lepa, gospod Van Nisteroj. Zdaj pa za minuto, gospa Gatisa Balrubial. Gracias, presidente. Estamos en crisis. Najlepša hvala, gospod predsednik. Torej, tečimo v krizi. Evropski proračun pa vseeno mora podpirati države, ki so v krizi. To je instrument, ki mora zagotavljati isto raven vlagan v javnih storitvah. S tem proračunom ohranjamo osnovna sredstva za kohezijsko politiko ali skupno kmetijsko politiko. To je osredotočeno na specifične ukrepe za proizvajalce, ki jih je prizadela tudi kriza zaradi bakterije E. coli. Tudi pomoč um, najbolj prikrajšanim uh, ljudem je pomembna. Zato naša politična skupina pravi in ustraja, da je treba okrepiti financiranje za inteligentno in trajnostno rast. Imamo tudi vse, uh, programe vseživljenskega učenja, ki so pomembni. Zagotoviti moramo tudi sredstva za majhna in srednje velika podjetja, kar prav tako podpira to poročilo. Ta proračun prav tako predvideva uh, pomoč Palestini in eh, tudi podporo sosedski politiki v luči arabske pomladi. V tem kontekstu pozivam svet naj resnično eh, da, da več obveznosti in se bolj zauzame za ambiciozno Evropo. Najlepša hvala. Naslednja govornica je gospa Jerđejevska. Če, ima, če je tukaj, ima besedo za minuto in pol. Gospe in gospodje, kot lani so pred nami težka proračunska pogajanja za leto 2012. Rada bi povdarila več vidikov stališča Evropskega parlamenta, ki so po mojem mnenju bistveni in ki predstavljajo tudi kontinuiteto um, tega, kar je parlament uh, počel v preteklih letih. Rada bi se osredotočila na vseživljensko učenje, uh, na mladino v gibanju in na celoten cikl sedmega raziskovalnega okvirnega programa. Pozivam svet naj naklonjeno gleda na tiste predloge sprememb in da se nasmehne oziroma je naklonjen namenu in nameri Evropskega parlamenta, ki se želi osredotočiti na konkurenco, priložnosti za mlade, še zlasti glede na stopnjo brezposelnosti med mladimi, ki jo beležimo danes. Zelo težko je mladim najti uh, svoje mesto na trgu dela, če nimajo ustreznih sprednosti in znanj. Evropski proračun in evropske politike nikoli ne bodo zadostovale. Če pa bomo glasovali za zvišanje tega proračuna, bomo jasno pokazali, v katero smer želimo, da bi Evropska unija šla. Mi si želimo, da bi šla v smeri rasti in zaposlovanja. Prav tako cenim stališče komisije in parlamenta, kar zadeva povečanje sredstva za kohezijsko politiko. Tudi sama podpiram to stališče in upam, da ga bo tudi svet, kajti plačila naslednje leto bodo potrebna. Hvala lepa. Gospa Jedreževska, s tem pa prehajamo na postopek uh, CatchDI. Za eno minuto dajem besedo gospodu Abatu. Hvala, predsedojoči. V kontekstu hude krize imamo zdaj pred sabo uravnovešen predlog proračuna, kajti Evropa potrebuje konkurenčnost, recipročnost eh, pri mednarodnih izmenjavah, hkrati pa neko industrijsko politiko na področju raziskav, energetike, ki bo resnično dovolj močna, ustrezna in neko politiko ki bo, Evrope, ki bo govorila z enotnim glasom na, po, v, v, v svetovnem okviru. Želimo si dejansko proračuna, ki bo ohranjal evropske programe tudi v prihodnosti in ki bo hkrati usmerjen k mladim, ki so prva žrtev te krize. In pet odstotkov več za uh, program Lifelong Learning pomeni kako pomembna se nam zdi mobilnost, eh, prostovoljstvo in, in solidarnost na področju mladih, eh, mladih v gibanju, torej programa mladi v gibanju, kar dejansko govori, kako pomembno je to, ker je za nek, nek vrste Erasmus za uh, uh, usposabljanje. Potem, ko govorimo o lastnih virih, bil je predlagan davek na finančne transakcije, uh, in v tej težki eh, eh, v težkih mednarodnih razmerah je resnično treba upoštevati Evropo delavcev, Evropo proizvajalcev, Evropo državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Balcitis. Hvala, gospod predsednik situacija v Evropski uniji je danes zelo zapletena, to je res. Skušamo najti kompromis, ko govorimo o proračunu let, za leto 2012. Zato je seveda potrebno veliko truda. Rad bi se zahvalil kolegici Franceski Balzani in drugim, ki so sodelovali pri pripravi tega predloga veselimo se že odločitve, ki naj bi bila danes sprejeta v Bruslu. Toda ne glede na to, kakšna bo ta odločitev, jo bo treba podpreti tudi s finančnimi sredstvi. Zato bo morda proračun za leto 2012 zgodovinski. Na ta način bo morda Evropski uniji mogoče stabilizirati položaj, da bi dosegli ta cilj in kolegi so o tem že govorili, bi ne smeli zmanjševati naložb v znanost in raziskave in inovacije preučiti in revidirati moramo skupno kmetijsko politiko, tako da bodo vse države članice v prihodnosti pravično financirane na tem področju. Zagotoviti moramo tudi financiranje delovnih mest in naša prednostna naloga je seveda učinkovitejša raba virov. Na to se moramo osredotočiti. Hvala. Gospod Balcitis, gospa Materi. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot Prvo bi želela izraziti čestitke obema poročevalcema, gospe Balcani in gospodu Fernandezu, za zelo dober predlog proračuna za leto 2012. To je uspeh za naš parlament, kljub vsem težavam pri tem, kako bi zvišanja obdržali na čim manjši ravni zaradi varčevalnih ukrepov in zaradi uh, resnosti, ki smo jih priča prvič se je ta proračun osredotočil na mlade, majhna in srednje velika podjetja, raziskave in inovacije. Kot poročevalka za odbor za ženske zadeve sem zadovoljna s tem predlogom, kajti financiranje za program DAFNE, ki podpira ukrepe bo, za boj proti nasilju nad ženskami, tukaj se sredstva vračajo na raven, kot jih je predlagala komisija. Tudi ustanova za enakopravnost spolov ohranja s tem predlogom sredstva, kot si bila predlagana v prvotnem predlogu proračuna. Hvala. Hvala tudi vam, gospa Matera. Naslednji govornik pa je gospod Vandalen. Gospod predsednik, proračunska zvišanja so nekaj, česar jaz ne morem podpreti. Torej, eh, parlament hoče zvišati obveznosti za 4,9 odstotke in plačila za 5 odstotkov. To je nasprotno vsem, kar se dogaja v prestolnicah po Evropi. Tam vsi varčujejo. Izdatke in prihodke je treba uravnotiti to uravnotežiti. Evropski parlament pa si očitno zatiska oči pred realnostjo in še nadaljuje s trendi iz prejšnjih let, namreč da podpira vse več vi, zvišan. Imamo en oddelek, kjer se stvari gibajo v pravo smer. Odbor za proračun je namreč sprejel enega od mojih predlogov, namreč da bi zamrznili 15 odstotkov potnih stroškov, ki jih mora um, odobriti generalni sekretar. Naslednjo pomlad pa bomo odločali o tem, ali bi to številko 15 odstotkov lahko potem dali na razpolago parlamentu in mislim, da je to standardni postopek, ki bi ga morali imeti tudi v prihodnje na drugih področjih. Hvala lepa, gospod Ferreira, sedaj. Hvala lepa, gospod predsednik. Iz tega proračuna je znova posem jasno, kakšne so razsežnosti evropske solidarnosti. Le 1,8 odstotka BDP-ja 27 držav članic predstavlja ta proračun in je 8 milijard nižji, kot ga je predvideval večletni finančni okvir predlagan leta 2006. Predvideva bistveno krčanje plačil in odobrenih proračunskih sredstev, ne da bi upoštevali socialno vključenost, ne da bi uh, Eh, upoštevali napade na številne države članice strani Mednarodnega denarnega sklada in strani drugih agencij. Znova imamo tukaj zelo raznoliko Evropo, ki jo spodbuja in promovira ta proračun. Če sedaj pogledamo, kateri so resnični cilji, ki jih Evropa s tem izkazuje, vidimo, da je ta proračun zelo blizu temu, kar pojmujemo pod rekapitalizacijo evropskih bank. Govorimo o zunanji intervenciji, o militarizaciji in o agresivnem pristopu do zunanjega sveta, namesto da bi govorili o koheziji, zaposlovanju in varovanju okolja. Še eno upozorilo, kar zadeva krčenje sredstev za pr proračun parlamentov. 21 milijonov evrov naj bi zmanjšali stroške tolmačenja in prevoda. To je resnični napad na večjezično in to bo ogrozilo številna delovna mesta tistih ljudi, ki zagotavljajo pravilno delovanje te institucije. Hvala lepa, gospod Ferrera. Naslednji je gospod Rubik. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da so težišča komisije dobro izbrana. Vsekakor pa moramo tukaj gledati, da bomo imeli nove prihodke, da bomo ustvarili nova delovna mesta. Zato mislimo, da je tukaj evropski proračun zelo primeren za to, da se ustvarijo pravilne strukture. Kolegi, ki se zazemajo za prihranke v parlamentu, vam svetujem, da ste sami v zgled in da tudi sami varčujete um, temu primerno. Mislim, da je to tudi potrebno, namreč potrebno je, da tukaj damo zgled drugim. V našem proračunu do leta 2014 hočemo poskrbeti, da bomo tudi. Um, poskrbeli za to vrstne strukture, da, ki bi omogočile, da resnično eh, dobimo nadzor nad dožniško krizo. To, da evro ščitimo z bonitetami, je nekaj, za kar morajo države jamčiti, tako da bi potem te obveznice potem eh, bile tudi ustrezno plačene. Hvala lepa, gospod Rubik. Naslednji govornik je gospod Rubiks. Če si pogledam dokument, o katerem zdaj razpravljamo, moram reči, da name ne daje vtis dokumenta, ki bi bil ustrezen trenutnim eh, časom krize. Uh, ima sicer potrebne kategorije, vendar pa iz tega ne moremo videti, kaj deja, želimo s tem proračunom v kriznih časih resnično rešiti. Tukaj govorim tako o skupni kmetijski politiki, o znanosti, raziskavah, koheziji, kot tudi o nadzoru in spremljanju. Strukture nadzora in spremljanja v parlamentu nam večkrat govorijo o večjih milijardah evrov ki niso bile uporabljene učinkovito. Sočasno pa kontrolne strukture tukaj zdaj dobivajo manj sredstev. Tega svojim voljivcem v Latviji ne znam razložiti. Hvala. Hvala lepa, gospod Rubiks. Naslednji govornik pa je gospod Perden. Hvala. Mikro, okay. Ja, mikrofon je bil vklopljen. Hvala gospe Balcani za odlično, resno delo. Omogočila je namreč, da je vidimo, kakšne so številke, ki jih je predlagala komisija in kako pomembne so. In tu vidimo, kako je treba okrepiti te napore, finančne napore. Ne smemo pa slediti slepim rezom, ki jih je upravil svet. Nikakor ne smemo spodkopati delovanja sistemov in programov raziskav na tistih, ki so namenjeni mladih in vsega, kar je pač vključeno v strategijo 2020. Sveda, v teh kriznih časih moramo pokazati državljanom, da si vsi delimo uh, težo razmer, ampak ne tako, da bomo spodkopavali prihodnost ko govorimo o zmanjšanju eh, porabe inštitucij, je to seveda zelo pomembno, ampak eh, hkrati je treba vedeti, da bodo pogajanja s svetom zelo težka in uh, eh, veselim se dneva, ko bodo vsi, vsa sredstva oziroma večina sredstva za proračun prihajala iz vlastnih virov. Vsekakor pa je prihodnost Evropske unije tudi po krizi tako pomembna, da moramo na njo misliti že zdaj. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Silvestris. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo zadovoljen sem, da je odbor za proračun sklenil, da bo povečal sredstva za razdelek 2 za kmetijstvo in okolje. Zmanjšanje sredstev v SKP je na ravni 16 odstotkov, zaradi tega je težko doseči cilje, kot je zakonodajni svežen za do leta 2013, kot ga je pred nekaj dnevi predstavil komisar Čološ. Zahtevali smo povišanje v večini 200 milijonov evrov, kar bi uporabili za izdelovalce hrane in zelenjave. Nikar ne pozabite, kakšne težave smo imeli lani na tem področju. Upam, da bomo to med glasovanjem danes podprli. Prav tako bi želel omeniti pomoč s hrano za revne včeraj se je govorilo o pravni podlagi. To je v svetu predstavljalo precejšen problem. Prav tako pa smo se zauzeli, da bi povečali sredstva za priseljevanje in pomoč migrantom. Še zlasti je to problem za Italijo zaradi našega zemljepisnega položaja. Hvala, gospod Silvestri, sedaj po imenu komisije, komisar Levandovski. Hvala, gospod predsednik poslušal sem izmenjavo mnen in jasno je, da so stališča še vedno raznolika, da moramo ta stališča, ta mnenja nekako približati in da bo to ostalo za novembrski spravni postopek. Tudi sam, eh, kot gospod Hartong, imam občutek deževija, kajti še vedno se borimo proti enakim predsotkom in stereotipom, ki preprosto ne držijo. Eden od njih je, da pravimo, da vsi uh, Eh, krčijo sredstva, vi pa jih povišujete. To ni res. Večkrat sem pokažel, pokazal statistiko, ki kaže, da nacionalni proračuni v 27 državah z, veli, z majhnim številom izjem rastejo in to se je nadaljevalo od leta 2009 do danes. Torej, kljub vsem prizadevanjem, da bi varčevali, ta nacionalni proračuni nominalno rastejo. Evropska ki proračun pa prav tako izkazuje kombinacijo omejevanja in tudi spoštovanja pravnih obveznosti. Še vedno imamo tukaj SKP. Letos imamo neplačene pogodbe na področju raziskav. Resni moramo biti tudi glede naših zavez do arabskega sveta. To seveda pomeni dodatne izdatke. In spoštovati moramo tudi logiko proračuna, ki je vsem znana, ampak ob koncu finančne perspektive se plačila znotraj kohezije premikajo in še vedno imamo tukaj 18,8 milijonov primankljaja napram predloga. Uh, obenem pa iz držav članic prehajajo enake napovedi v Brusel. Skratka, tukaj imamo kratkoviden pristop. Številni ste se na to že odzvali. Uh, Torej, to je intelektualno nepošteno, torej ni prav, da sedaj enačemo evropski proračun z dvema odstotkoma evropskih proračunov nasploh v času fiskalne krize v Evropi. Če skušamo sedaj povečati stopnjo sofinanciranja za države, ki so resnično veliki zagati, to, so, to je šest držav, vključno z Grčijo, da bi torej povečali stopnjo sofinanciranja in uh, povečali naše finance njim, to pomeni, da strukturni skladi in investicije z učinkom multiplikatorja lahko eh, pomagajo rešiti problem. Skratka, ne predstavljajo problema sami po sebi, kaj ti viri krize ležijo drugod. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu sveta gospod Dominik. Za panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, z velikim zanimanjem sem prisluhnil razpravi. Govorili ste o prednostnih nalogah parlamenta in o pristopih k proračunu za leto 2012. Če sem čisto pošten, moram povedati, da čutim pogum ob koncu te razprave. Nič več ne bo tako, kot je bilo prej. V preteklosti smo vsak proračunski postopek vsakemu postopku sledili tako kot zadnjemu. Parlament vse poveča, svet potem to potrdi in tako je to šlo. Sedaj pa tako več ne gre. Kriza nas je vse zbudila. Proračun EU moramo obravnavati drugače. Komisija ima prav, proračun mora biti večji. Prav je, da se širi. Ne govorimo pa o krčenju. Vendar, govoriti moramo o tem, kakšna stopnja rasti je sprejemljiva za vse. Ne moremo kar ostati pri tej mantri več, več, več. Opredeliti moramo svoje prednostne naloge, odločiti se moramo, kaj Evropska unija potrebuje sedaj, kaj je tisto, kar je neizogibno. To države članice počno vsako leto. Vsako leto pripravijo proračun, imajo omečene, omejene finančne vire, izbrati pa morajo prednostne naloge, kamor je treba sredstva usmeriti. Opredeliti morajo tudi, koliko sredstev potrebujejo za izvajanje svojih politik. Dejstvo pa je, da se danes ne moremo odločiti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ne vemo, kaj se bo zgodilo čez nekaj mesecev. Skrbi me pristop parlamenta, da porabi rezerve in da bi mobilizirali instrument za prilagodljivost. Če se bo nekaj zgodilo v eh, prihodnem letu, potem rezervnih sredstev ne bomo imeli. Mislim, da ni dobra praksa, da se vsako leto pogajamo o večletnem finančnem okviru. Temu večletni finančni okvir ni namenjen. Takrat smo določili najvišjo mejo izdatkov in vsak je to zelo resno vzel. Sredstva so bila razdeljena na osnovi jasnih meril, sedaj pa ne moremo vsako leto odpirati pogajanj in si vsako leto izbrati novo številko. Tako bi spodkopali celoten smisel večletnega finančnega okvira. Zato moramo pripraviti proračun za Evropsko unijo in za prihodnost, ki je negotova. Prav gotovo pa moramo ohraniti tudi verodostojnost evropskih institucij. Ne moremo več imeti teh dolgih razprav med institucijami. Obe instituciji naj bi služili ljudem, ampak noben ni imel pojma o tem, kaj institucije sploh govorijo. Institucije morajo jasno povedati, da lahko upravijo svoje naloge in da lahko naloge upravijo v omejenem času v interesu vseh vključenih. In še nekaj. Smo v krizi. Razprava, ki poteka danes v Evropskem svetu, je o pretirani zadolženosti Evrope. To pomeni, da je Evropska unija v preteklosti porabila preveč, države članice so v preteklosti porabljale preveč denarja. Kaj nam to pokaže? Če dobra finančna sredstva pošiljamo za slabimi, potem je to slaba politika. Če je ena politika slaba, potem se moramo odločiti, ali bo Dobra rešitev, če za to porabimo še več denarja. To je problem, s katerim se soočamo. Sesti moramo za mizo in si ogledati prednostne naloge. Svet ne postavlja prednostnih nalog Evropske unije pod vprašaj. Vse, kar želimo povedati, je, da moramo sesti za mizo in razmisliti o tem, kaj lahko storimo z omejenimi sredstvi, ki jih imamo. In še nekaj. Zelo pogosto govorimo o tem, kako želimo pomagati specifičnim državam članicam, želimo jim zagotoviti dodatna finančna sredstva, da ukrepimo njihovo gospodarstvo. Nečesa pa ne smemo pozabiti. Denar, ki jim ga dajemo, tako ali tako prihaja iz njihovih proračunov. Najprej morajo ta finančna sredstva zaslužiti, zato da, ga, da jih pošljajo nam, da potem pošljemo ta sredstva mi nazaj njim. To je problem. V moji državi Vsaka milijarda, ki jo porabimo za proračun Evropske unije, pomeni, da je to denar, ki ga ne moremo uporabiti na nacionalni ravni, naprimer za sofinanciranje. Najti moramo ustrezno ravnovesje, ugotoviti moramo, kakšna in katera sredstva bomo ohranili v nacionalnih proračunih za sofinanciranje in katera sredstva bomo poslali Evropsko unijo, zato da pomagamo državam, ki so v težavah. Hvala lepa, gospod minister Dominik. Naslednja je za dve minuti gospa Balcani. Grazie, president. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, komisarju Levandovskemu in ministru Dominiku. Mislim, da je to zelo zanimiva razprava. Še nekaj pa smo se naučili. Mislim, da je proračun dober. Še nečesa pa nismo omenili. Parlament ni tukaj samo zato, da bi zahteval več. Zahtevamo tudi boleča manjšanja sredstev. Oglejte si razdelek 4. Tam je parlament dejansko prevzel vodilno vlogo in 90 milijonov evrov manj predlagamo tam. To je predlog, ki smo ga pripravili zato, da bi izvedli boleče reze v proračunu. To so prednostne naloge ne samo parlamenta, ampak tudi prednostne naloge Evropske unije. Strategija 2020 ni strategija Evropskega parlamenta, ampak je to strategija Evropske unije. Zato sedaj zahtevamo, da bi imel instrument prilagodljivosti 240 milijonov evrov, govorimo pa o proračunu 150 milijard evrov. Leta 2006 smo ta proračun dejansko že predlagali, to je bilo pred krizo 2008, pred strategijo 2020, pred začetkom veljavnosti Lizbonske strategije, Lizbonske pogodbe. Tukaj govorimo o tem, da bi za 240 milijonov evrov izkoristili instrument za prilagodljivost, zato da bi lahko začeli financirati prednostne naloge Evropske unije, ki so na mizi. To je instrument za boj proti krizi, zato upam, da bo naša skupna vizija, ki jo je omenil gospod Dominik. Upam, da bo ta skupna vizija prevladala v spravnem postopku. Težko je govoriti o prednostnih nalogah, če dejansko ne želiš narediti tega pomembnega koraka. Namreč, da bi to iz nečesa, kar je napisano na list papirja, spremenil v otipljivo realnost leto 2020 bo kmalo tukaj, zato ne moremo čakati na nove finančne perspektive, da bi začeli to financirati. Državljani nas opazujejo, tudi trgi nas opazujejo, zato upam, da bomo v spravnem postopku lahko ugotovili, da je kompaktno stališče Evropskega parlamenta spremljivo. Hvala. Hvala lepa, gospa Balcani. Sedaj pa za dve minuti, gospod Fernandez. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sam se zahvaljujem komisiji, komisarju in tudi predstavniku sveta. Želim pa izraziti tudi zahvalo poročevalcem v senci, ki so omogočili pripravo tega poročila. Povdariti želim tudi, da je ta predlog bil izvedljiv le v sodelovanju s predsedstvom parlamenta in uh, zahvaljujoč predsedstvu parlamenta smo lahko dosegli sporozum o 74 milijonih evrov, ki jih bomo zmanjšali v proračunu Evropskega parlamenta. Nekaj komentarjev. Prvič, kar zadeva prihranke pri tolmačenju in prevajanju. To nikakor ne bo ogrožalo načela večjezičnosti. Kar zadeva nas je večjezičnost sveta. Stroški za prevajanje in tolmačenje bodo zmanjšali v strukturnih organizacijah. To bo vključevalo niz rezov, naprimer tako, da bomo teden raztegnili ne od torka do četrtka, ampak od ponedeljka do petka. To branimo že od začetka in več jezičnost nikoli ne bo ogrožena. Prav tako povdarjamo, da bomo za pet odstotkov zmanjšali potne stroške. Pozvali smo, da predsedstvo parlamenta do 31. marca pripravi predlog za to. 15 odstotkov bomo imeli rezerve za potne stroške, V zvezi s splošnimi izdatki lahko povem, da je to nekaj, kar je v pristojnosti parlamenta. V spravnem postopku smo govorili s predsedstvom. Dosegli smo dogovor, da bomo ta sredstva zamrznili. To je nekaj, kar nam je uspelo doseči. Zahvaljujoč prispevkom vseh poslancev smo pripravili velika varčevanja, ki ne bodo ogrožala naša prizadevanja za zakonodajno odličnost. Evropski parlament je pripravil zelo varčevalni proračun, ampak proračun, ki vseeno omogoča ustrezno izvajanje naših nalog. Hvala. Hvala lepa. Sedaj gospod Böge za dve minuti. Gospod predsednik, najprej bi izrazil upanje, da dobrim pristopom in lepo pripravljenosti polskega predsedstva, da se pogovarja s parlamentom, da bomo torej na ta način lahko rešili odprta vprašanja, ki ostajajo pri proračunu za leto 2012. Proračunska konferenca, ki je potekala prejšnji četrtek in petek ob obdeležbi nacionalnih parlamentov, sveta nacionalnih parlamentov, je pokazala, pripravljenost, da drug drugega poslušamo, da si stopimo korak bliže in da najdemo dosleden pristop. Sočasno pa vam iskreno pravim, spoštovani gospod Dominik, ta pozitivni pristop ste nekoliko spod, spodkopali tudi z vašim pozivom, kajti mi kot poslanci ne potrebujemo, da nas svet poziva k strnjenju vrst, ki k odgovornemu ravnanju. Mi smo tukaj bolj odgovorni kot svet in glede na pravila igre nočem, da mi svet, kadar deluje na določeni podlagi uh, in da ko govori o tem, da mi presegamo zgornjo mejo finančnega okvira, da s tem ravnamo ne odgovorno. Nobeden ne sme sprejeti zakona, da ne smemo presegati to zgornje meje. Začnite pometati pred svojim pragom. To pomeni tudi, da instrumenti, o katerih moramo še se pogajati, kot je instrument prilagodljivosti in če bo potrebno tudi, da se bomo pogovarjali o reviziji večletnega finančnega okvira, tukaj, potem moramo vedeti, da je to del medinstitucionalnega sporazuma in zato mislim, da moramo tukaj, eh, da govorimo tukaj zelo odgovorno o plačilih in obveznosti. Torej, ne mešajte jabolk in hrušk. Ponavljam to, kar sem povedal na začetku. Evropski proračun je v zadnjih desetih letih zrasel za 37 odstotkov. Poprečje rasti nacionalnih proračunov pa je 62 odstotkov. Tako da nehajmo sedaj drug drugemu uh, ponujati nekih očitkov in nikar ne bodimo tarča negativnih nacionalnih napadov na internacionalizacijo in na um, evropskost. Hvala. Hvala lepa. Gospod Lukegard, pripravljalec mnenja, želi spregovoriti postopkovno vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Se upravičujem, da spet govorim sedaj v angliščini, kaj ti. Sedaj sem uvidel, da je to, kar sem povedal v imenu odbora odbora, da je bilo to prevedeno popolnoma narobe. Nekateri ste prav gotovo dvignili obrv, ko ste slišali, da se pritožujem nad številkami v danščini sem dejansko povedal, da sem zelo zadovoljen s tem, kar smo dosegli. Toliko o tem. Zelo zakrbljujoče je, ko se takšne stvari dogajajo, torej napake pri tolmačenju. Še enkrat sem želel vse skupaj razjasniti. Hvala. Hvala lepa, gospod Lokegard. To bomo zabeležili in tudi. Vašo pritožbo si bomo zabeležili in ustrezne ukrepi bodo uvedeni. Vsekakor pa ste to sedaj popravili.